<clears throat> spoštovani kolegi dragi gostje zelo malo poslancev nas je tukaj ampak vseeno mislim da bi morali kar začeti začeli bomo z sprejetjem dnevnega reda naj vas opozorim na eno spremembo kolega ivana na žalost danes ni tukaj zato da bi predstavil poročilo na poročilo o novih tehnologijah in odprtih oziroževalnih virih. Bo pa na sestanku jutri zjutraj, tako da predlagam, da točko 4 obravnavamo jutri neposredoma po glasovanju. Uh, torej, ali lahko spremem v dnevni red s to spremembo? Dobro. Še sprejetje zapisnika seje, osnutek. Uh, vse je iz 27. novembra 2013, vam je na voljo v dosejih. Če ne bo ugovora tekom tega sestanka, bo zapisnik sprejet. Potem pa še tolmačenje. Imamo tolmačenje v številne jezike, nimamo pa češčine in nobenega izmed baltskih jezikov. Ampak trenutno jih niti ne potrebujemo. Torej, točka 4 je predstavljena na jutri, tako da lahko prejdemo kar na peto točko na dnevnem redu. Imamo javno predstavitev novih tehnologij in odprtih izobraževalnih virov. ta javna predstavitev bi, bo potekala z, v povezavi z poročilom na lasno pobudo, ki ga pripravlja odbor za kulturo. Digitalni razvoj vsebuje na vsa področja našega življenja, vključno z izobraževanjem. To lahko odpravlja omejevanje na izobraževanju in to lahko omogoči fleksibilno in odprto učenje. Nedavno je prišlo do dramatičnih prelomov pri izobraževanju in pa pri orodjih, ki so ponujena na internetu. Um, to so bodi si prosto dostopni učni viri ali pa plačljivi viri. Ampak Evropa še ni najbolje izkoristila teh novih tehnologij in hiter porast digitalnih vsebin uh, še ni zadovoljujoč za to, da bi bile te uh, vsebine dovolj učinkovite in da bi bili ti učni sistemi dovolj učinkoviti. Poročilo odbora za kulturo je odeziv na sporočilo komisije odpiranje izobraževanja, ki je bilo objavljeno septembra lanskega leta. V svojem sporočilu je komisija predstavila Evropsko agendo za odprtje izobraževanja s pomočjo novih tehnologij in pa odprtih učnih virov. Identificira izzive na treh področjih Eh, sposobnost za inovacije in tehnologije v, uspo, v ustanovah za usposabljanje, potem uh, uporaba prosto dostopnih učnih virov in pa razpoložljivost infrastrukture in opreme na področju IKT. Naj pozdravim naše um, strokovnjake, to je kolega Dondi, je svetovalec komisije od piranju izobraževanja, Potem je z nami tudi gospod William van Falkenburg, koordinator tehnične univerze iz Delfta, koordinator od, um, ekipe za odprto izobraževanje in pa še gospod Harald Melcher, direktor M2MOR GmbH in pa um, um, založbe za, izobra, za material za izobraževanje. Najprej bo vsak gost za 10 minut dobil besedo, potem bomo lahko 40 minut razpravljali o njihovih prispevkih, na to pa se lahko spet strokovnjaki uh, odzovejo. Na koncu pa bo dobila besedo tudi komisija. Besedo naprej dobi kolega Dondi. <clears throat> Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da lahko spregovorim o tej temi javne predstavitve. Jaz sem izbral kot temo moje predstavitve mm, v bistvu nekakšno drugačno ubeseditev druge točke parlamentarnega besedila, ki govori o tem, da je treba vzpostaviti takšno izobraževalno okolje, kjer bodo inovacije dobrodošle in jaz sem eh, naslovil moj pred, mojo predstavitev z vprašanjem, ali so evropske institucije na takšno odprtje za inovacije pripravljene. Govorimo o nekem specifičnem uh, trenutku, vsak, ki trenutno eksperimentira na področju novih tehnologij v izobraževanju, je vesel nove politike na evropski ravni, ko gre za vprašanje odprtega izobraževanja in pa tehnologij IKT. Zlasti pozdravljamo nedavno sporočilo komisije, ki predstavlja pomemben korak naprej. Gre za podporo IKT v izobraževanju in pa odprtem izobraževanju. To je pomemben korak naprej, ne samo zato, ker je to prvi dokument, ki gre v to smer, ampak tudi zato, ker ima um, veliko strateško vrednost, omenja širši spektr izobraževanja, kakovost, odprte vire izobraževanja, IKT, To so vse priložnosti za izboljšanje kakovosti izobraževanja. Vse skupaj lahko nadgradimo eh, to kakovost izobraževanja. To je zelo pomembno, kajti v današnji družbi potrebujemo tehnologije. Tehnologije lahko prispevajo k našemu življenju, k našemu poklicnim aktivnostim in pa k izobraževanju. Še vprašanje učinkovitosti. To vprašanje pogosto trivializiramo, ampak seveda nam tehnologija omogoča novo organizacijo, organizacijo ekonomike na področju izobraževanja in pa ne nazadnje še enakopraven dostop, to je razsežnost, ki jo vedno asociramo z vprašanjem odprtja izobraževanja, odprtih univerz in tako naprej. To je torej drugače od eh, prejšnjih dokumentov, ki so govorili samo o potencijalu IKT-ja, zato da omogoči dostop ali da olajša pridobivanje e-veščin. To si ogleduje celotno področje e-izobraževanja. Pomembno vprašanje je pa tu tudi naslednje. Ali bo ta dokument in z njim povezani dokumenti, kot naprimer osnutek poročila Evropskega parlamenta, Eh, dovolj za to, da bi ohranili pozornost tistih, ki sprejemajo odločitve na institucionalni ravni. Ali bodo prepoznali ta sistemski potencial IKT-ja, zato da lahko okrepijo, spreminjajo, izboljšajo kakovost izobraževalnih sistemov, oziroma ali bodo ti dokumenti vplivali samo na majhne projekte v majhnih nižah izobraževalnega sistema. Ali je ta ambicija, ki je zapisana v dokumentu, spremljena tudi z potrebnimi inštrumenti, s katerimi bi lahko spodbujali in poskrbeli za te spremembe, ki so možne s pomočjo odprtih virov eh, izobraževanja oziroma ali gre samo za neko politično izjavo, ki ni dovolj podkrepljena z političnimi inštrumenti. K temu se bom vrnil na koncu. Uvodoma bi, želi, bi želel povedati, da obstaja tukaj nekaj upravičenih dvomov. V preteklosti je šlo pri IKT in novih tehnologijah za kratke cikle. To je bilo dve ali tri leta moderno, na to pa je zanimanje upadlo in to spremljajo tudi drugi problemi, ki vplivajo na izobraževanje, izposabljanje in pa vse življensko učenje. celotno uh, eh, sistemsko vprašanje, kako se soočati z zgodnjim zapuščanjem šol, kako se soočati z vprašanjem sodelovanja odraslih v izobraževanju in pa drugih parametrov, ki merijo uspešnost naših izobraževalnih sistemov. Uh, do sedaj ta vpliv torej ni bil zaznaven. Uh, Morda tisti ljudje, ki delajo v izobraževalnem sektorju, niso uspeli dovolj pojasniti prednosti teh novih tehnologij ali pa lahko to pojasnimo z dejstvom, da nismo mogli ponuditi dokazov o pozitivnih rezultatih. Še vedno mislim, da širokih dokazov ne moremo pokazati, zato ker se ukvarjamo z vsako posamezno stvarjo, namesto da bi zauzeli nek um, holističen pristop. Torej, nismo istočasno poskrbeli za, pos, za javno posvetovanje, za vključitev udeleženih strani. Tega nismo naredili istočasno in zato nismo mogli doseči tiste prave temperature za to, da bi lahko eh, spodbudili proces spremembe. Pri številnih eh, procesih potrebujemo pravo temperaturo za spremembo v fizikalnih, kemijskih procesih. Tudi pri družbenih spremembah potrebujemo pravo temperaturo. In to se zgodi, ko ni vse skupaj ne prevroče, ne prehladno sedaj imamo pravi skupek priložnosti za to, da bi dosegli pravo temperaturo. Ampak, če želimo to doseči, potrebujemo pravo konvergenco vseh in institucionalnih akterjev in pa tisti, ki sprejemajo odločitve na, posame, na ravni posameznih šol, izobraževalnih centrov in centrov za usposabljanje. Mislim, da bi morali vse skupaj pojasniti tudi na ravni organizacije, na področju posameznih institucij so bili navedeni številni problemi, ki kažejo na skromen napredek pri uporabi inovativnih tehnologij. Um, veliko je uporabe, veliko je tehnologij, ampak vprašati se moramo, v kolikšni meri te tehnologije izkoristijo polni potencial uh, IKT na to ni enostavno eh, odgovoriti. Poleg tega imamo tudi pomankanje človeških virov, finančne omejitve, eh, premalo je podpore lokalnih udeležencev. Pogosto učitelji pravijo, mi smo skušali poskrbeti za spremembo, pa so starši rekli, da želijo, da se otroci držijo tega, kar je napisano v kurikulumu in Eh, tega, kar bo na koncu v testih. Torej, eh, omrežja udeleženih strani, eh, delodajalcev, učiteljev, staršev, otrok, vsi ti deležniki morajo biti udeleženi pri tem procesu ustvarjanja prave temperature. Pomembna je kombinacija treh dejavnikov, zato da bi lahko ta novi val v politiki prinesel željene rezultate. Najprej potrebujemo takšne politike, ki bodo omogočale inovacije. Sedaj imamo samo politike, ki govorijo o inovacijah. To so politični dokumenti, ki so zelo široki, dobro napisani, um, navdihujoči, ampak uh, pogrešamo takšne politike, ki bodo resnično omogočile spremembe. Eh, spremeniti moramo način oblikovanja kurikulumov, eh, način pridobivanja veščin strani eh, učiteljev, usposabljanje učiteljev, potrebujemo spremembo okvira za zagotavljanje kakovosti. Ehm, poročilo parlamenta pravilno opozarja na to in enako velja za sporočilo komisije še vedno imamo takšen okvir zagotavljanja kakovosti, ki gleda na nove tehnologije kot na nekakšno nišo, ne pa na mainstream. Um, nimamo torej spremembe vzorca razmišljanja na področju zagotavljanja eh, kakovosti. Vedeti moramo, kako bo izobraževanje izgledalo v prihodnih desetletjih. Če tudi mi tega ne vemo, kako naj pričakujemo od izobraževalnih institucij, da se bodo spremenile, če imajo eh, takšne ovire, ko gre za um, ocene njihovega delovanja. Eh, tudi e-ocenjevanje je pomemben sestavni del vsega skupaj. Uh, Če bomo učence ocenjevali samo ob koncu leta, ne bomo mogli spodbujati učenje skozi samo ocenjevanje, ne bomo mogli polno izkoristiti potencijala novih tehnologij, ne bomo morali dokumentirati napredka, ne bomo mogli organizirati obnašanja učencev v izobraževalnem procesu. Vse to pa bi z ustrezno tehnologijo lahko omogočili. To je torej prvi faktor. Politika, ki bo omogočala inovacije. Drugič, eh, v inovacijo usmerjeno vodstvo v vsaki posamezni instituciji. Eh, to evropsko omrežje je tukaj zelo zgledno omrežje, ki močno investira v spremembo šol. Na ravni univerz eh, obstaja sicer nekaj posluha za to vprašanje, ampak IKT še vedno ni del bolonskega procesa. IKT je nekaj, kar je v bolonskem procesu potisneno ob stran in to seveda povzroča določene probleme. In pa še tretji pogoj, ki mora biti eh, izpolnjen, je podpora o mrežju inovativnih učiteljev. E, primere takšnih omrežij že imamo, ampak sistematično bi morali podpirati mm, te projekte, ki se spodbujajo, ki se pojavljajo na področju eh, inovacij. Ehm, ob samem nastanku tukaj lahko izkoristimo največji potencial za mobilizacijo inovativnih pristopov. In pa ne nazadnje, podpreti moramo široke evropske pobude z obstoječimi programi in pa sredstvi, ki so na voljo. O tem moramo razmisliti. Če želimo eh, dobiti pravo konvergenco in pa temperaturo, moramo poskrbeti za vodilne projekte. Verjetno bo to težko predvideti v obstoječem programu Erasmus. Um, do obdobja um, um, oziroma do obzorja 2020 eh, je že predvidenih nekaj sprememb. Ti projekti morajo biti bolj vidni, potrebujemo večje projekte za manj institucij in na, najti moramo način, kako poskrbeti za strateške pobude, ki bodo prav tako Eh, vidne kot naprimer šolski twinning in ki bodo postali naša referenčna točka srednjeročno in dolgoročno gledano. Pri, tem, pri tej podpori moramo seveda ne nehno spominjati na pomen uloge učiteljev, tistih, ki izobražujejo. Njihova vloga je še vedno temeljnega pomena. Ohraniti moramo prikrojene možnosti. Kakovost izobraževanja je odvisna od možnosti, da personaliziramo izobraževanje. To, kar je množično, mora imeti tudi možnost personalizacije. In pa še zadnja točka, uporaba IKT na področju internalizacije Eh, internacionalizacije eh, višjega izobraževanja. Pri tem trenutno vlada veliko navdušenje, pričakuje eh, oziroma predlagajo takšen model, kjer bi ehm, ena univerza predstavljala model za vse druge. Mislim, da Evropa lahko naredi več, kot pa da samo ponavlja model um, ehm, MOK. Um, imamo tradicijo tega, da naše izobraževalne institucije dobro sodelujejo med seboj. Mislim, da bi morali staviti na to večkulturno urednost evropske izkušnje. Potrebujemo izobraževalne sisteme, ki bodo, ki bodo razvite v Evropi in v drugih delih sveta, to je lahko nek alternativni model eh, uveljavljenemu modelu višjega izobraževanja. To je možnost, ki je ne smemo zamuditi in opozoriti bi vas želel na vse priložnosti, ki bi jih to lahko prineslo seboj. Eh, to, kar predlagam, je torej kritičen in odgovoren pristop, Popolnoma se moramo zavedati dejstva, da IKT in pa odprti viri izobraževanja ne bodo bistveno znižali stroškov izobraževanja za vlade, lahko pa bi bistveno znižali strošek izobraževanja za naše državljane. Vprašanje dostopa do izobraževanja je torej tukaj izredno pomembno. odprti pristop ne pomeni, da se bo znižala kakovost ali pomembnost izobraževanja. Zagotoviti moramo, da bo uporaba tehnologija, zagot, tehnologije zagotovila uspeh in da bomo s tem ohranili tudi kakovost in pa pomembnost izobraževanja. Hvala lepa, gospod Dondi. Gospod von Falkenburg je naslednji. microphone is on. Yes. Microfoon dela, prav. Naslov moje predstavitve je malce provokativnejši. Prihodnost izobraževanja je spletna. Ne bo zgolj spletna, ampak vseeno sem si privoščil takš, takšen eh, provokativen naslov. Moje ozadje odgovoren sem za odprto in spletno izobraževanje, sem pa tudi član odbora za, uh, pri Open Courseware Consortium in pa projektni uh, manager pri Open Courseware Europe. Število študentov v uh, eh, visok, uh, viš, višjem izobraževanju se bo, početver, uh, se bo početverilo. leta 2030 bo tako 400 milijonov študentov. Ljudje uporabljajo Google+, Facebook, Twitter in tako dalje, ampak mi še vedno poučujemo takole. To je slika iz naše univerze. Na večini univerz še vedno poučujemo takoj. To bi se moralo spremeniti. V zadnjih dveh letih smo veliko pozornosti posvetili mukom, množičnim prostorostopnim uh, spletnim učnim programom. In to je pozitivno, zato ker sedaj ljudje spremljajo, kaj se dogaja. Kaj je mok? Opredelitev je veliko. Sam pravim, da se lahko o vsaki izmed teh štirih črk pogajamo in pogovarjamo. Praktično vsak, vsak spletni program je mok gre torej za spetno izobraževanje kot takšno, ne zgolj samo za muke. Že več kot tisoč takšnih mukov najdemo na spletu, večina prihaja iz ZDA. Korsera in pa ADX. E evropske platforme pa so manjše, naprimer Future Learn, iVersity v Nemčiji, Francoska univerza, France Université Numérique. Ti programi imajo manjše deleže. Začeli smo zgolj s tehničnimi muki, naprimer inženirstvo, sedaj pa je na voljo več različnih eh, tematik in področji. Ampak muki niso vse. Dobri so zato, ker privabijo veliko ljudi. In vsak član uprave, kakšne univerze v Evropi govori o mukih, ampak tukaj se stvari ne končajo. Gremo lahko onkraj muko in to je spletno izobraževanje. Že deset let se spletno izobraževanje razvija pridobiva večji delež na trgu. Imam številke iz ZDA, leta 2003 je spletno izobraževanje predstavljalo 11 odstotkov, leta 2011 pa že 32 odstotkov. 32 odstotkov študentov eh, je torej odreženih v spletnem izobraževanju. Ne vem, kakšne so zadnje številke, ampak mislim, da precej više. Morda komisija pozna številke za Evropo ampak verjetno niso tako visoke. Mislim, da zaostajamo pri tem razvoju. In mislim, da bi se morali na to osredotočiti. Muki bodo eh, ostali z nami, spletno izobraževanje bo še vedno prisotno in to vedno bolj. Imamo spletno izobraževanje, imamo muke, pa tudi prosto dostopne učne vire, odprto učno gradivo ter tradicionalno izobraževanje nadaljavo. Vsi ti programi so eh, povezani in se deloma prekrivajo, tehnologije pa so prav tako eh, prekrivne. Če si pogledam lasno univerzo, smo univerza, ki se bo sveča inženirstvu. Naša misija je izobraziti svet in izboljšati kakovost eh, spletnega izobraževanja. Temu se posvečamo že več let. Biti želimo odprti ne zgolj za izobraževanje, ampak tudi za raziskave, za IKT. Imamo torej precej širok spekter dejavnosti. Imamo 19 tisoč eh, študentov na diplomski ravni in magistrski ravni. Imamo pa tudi eh, dva magistrska programa, ki sta mešana deloma eh, fizične ure, deloma spletno izobraževanje. Imamo eh, na voljo tudi 10 tisoč spletnih predavanj. Tukaj gre zgolj za učno gradivo. Lani smo začeli z muki en mok posvečen sončne energije in drugi posvečen obdelavi vod, vode. 80 tisoč ljudi se je upisalo, približno 400, 4 tisoč ljudi je končalo te programe, niso pa dobili uradnih eh, točk za te upravljene programe. Začeli smo tudi z obraževanjem nadaljavo, upravljanje z vodami, eh, pripravili smo 11 spletnih programov, 50 študentov se je upisalo, 30 od teh eh, je dejansko študentov, ki obiskujejo univerziteto fizično, ampak so se odločili, da bi raje upravljali ta program na spletu. Taksno izobraževanje je torej namenjeno ne zgolj novim študentom, ampak tudi že obstoječim študentom, ki obiskujejo fizično univerziteto. In za te programe študenti dobijo kreditne točke. Če si pogledamo razvoj, eh, lahko o tem govorimo kot o zgodbi eh, razvoja avtomobila. Na začetku je bilo vse eh, zelo počasno, imeli smo konjsko prego, na to pa so se pojavili novi modeli, najprej Ford T. Uh, na to so ljudje začeli živeti dlje stran od delovnega mesta, bilo je vedno več tipa avtomobil, vedno več modelov avtomobilov. Prvi korak je zgor uh, snemanje predavanj v predavalnicah. Muki pa so za nas uh, tisti prvi Fordi. Model T. Ampak tudi tisti modeli T so imeli različne uh, verzije in isto velja za muke. Razvijajo se nova omrežja, naprimer Corsera, uh, eh, IDX, univerze sodelujejo, si izmenjujejo predavanja in programe in tega bo vedno več videli bomo nove modele. Vsaka univerza bo namreč specifično razvila lasne programe. Nekatere univerze, univerze se bodo specializirale za določene programe. Priča bomo novemu razvoju in to bo spremenilo naše življenje. Več bo interakcije, eh, vse skupaj bo tudi bolj zanimivo za tiste, ki se učijo tekom celotnega življenja. Lažje je namreč eh, združevati različne programe na spletu. Naslednji korak je razširjen spletni odprti portfelj. To pomeni, da bomo v obdobju naslednjih dveh let večino magistrskih programov spremenili v spletne programe ali pa vsaj mešane programe univerze se, univerza se sedaj osredotoča na mednarodne študente, ne zgolj eh, evropejce, ampak študente z celega sveta. V magistrskem programu za upravljanje z vodami imamo študente iz Indonezije, iz Afrike, ki se zelo zanimajo za naše programe, zato ker smo strokovnjaki na tem področju. Z vidika marketinga začenjamo tudi s posebno šolo v Delftu. Eh, želimo dati znamko, eh, neko pravo ime takšnim spletnim dejavnostim. Marsikaj se spreminja. Ne vemo, kako se bodo stvari spremenile, zato je pomembno raziskovati in spremljati dogodke, ugotoviti, kako lahko izboljšamo spletno izobraževanje, ki še ni doseglo eh, svojega polnega potencijala. Naj končam s citatom Tomasa Friedmana, ki pravi, ko je izjemno tako lahko dostopno, poprečja ni več. In to je poziv vsem evropskim univerzam, če univerze po svetu najboljša predavanja dajo na splet, zakaj bi se ljudje še vedno odločili za eh, vaše programe, zakaj se ne bi raje poslužili Eh, kakšnega spletnega programa neke druge univerze. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Milherju. Yeah, ja, lot, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča, lep pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da sem lahko tukaj in da lahko podam svojo predstavitev. Mm, druga dva govornika sta mi pustila nekaj več časa, ampak ne bom tega časa v celoti porabil. Prav tako bi želel vse skupaj uh, povedati v nemščini. Mm, na voljo imamo malo časa, govorimo pa o zelo široki pobudi danes. Zato se moramo pač skušati osredotočiti na določene vidike. Neki vidiki v prejšnjih dveh predstavitvah še niso bili omenjeni. Um, gre za vprašanje šole, kako se šole ukvarja z vprašanjem odprtih virov, kako se ukvarjajo z vprašanjem digitalizacije, učenja in poučevanja. Gre za vprašanje strokovnih razvijalcev v tega sistema digitalizacije izobraževalnih sistemov. Pobuda odprto izobraževanje zelo povdarja pomen odprtih učnih virov. Jaz pa mislim, da bi morali ob tem upoštevati tudi druge vidike. Eh, Nasplošno naj povem, da zelo pozdravljam to pobudo. Upam, da bo dobila široko podporo tudi v tem odboru. O tem je spregovoril že gospod Dondi. Že sedaj močno zaostajamo za preostalimi kontinenti in državami. Evropa za drugimi zaostaja, ko gre za uporabo digitalnih medijev in pa digitalne opreme. In tudi, ko gre za vprašanje uporabe digitalne vsebine za namene izobraževanja. Uh, o tem sta spregovorila že predhodna govornika. Tukaj je nujno treba ukrepati. Ne samo zato, da bi postali vodilni na tem področju, ampak zato, da nadoknadimo svoj zaostanek za drugimi državami in kontinenti. To je treba jasno povedati. Lahko se strinjam z številnimi točkami iz prejšnjih analiz, ampak zdi se mi, da pogosto ne analiziramo dovolj vzrokov za sedanjo situacijo. To pomeni, da lahko številne ukrepe še izboljšamo, zato bomo lahko dejansko dosegli ta cilj odprtega izobraževanja. Nesporno je, da moramo mobilizirati vse udeležene strani, da potrebujemo podporo v izobraževalnih sistemah, da, sistemih, da potrebujemo priključitev razredov na um, splet in da um, potrebujemo torej tu nek integrirani pristop, ki bo podkrepljen tudi z ustreznimi digitalnimi napravami. Od Makniti se moramo od tradicionalnega poučevanja, moramo se vprašati, kakšna je naša srednjeročna in dolgoročna vizija in se zazeti za nek integriran pristop. Želim uh, pohvaliti vse tiste strokovnjake, ki se ukvarjajo z tem analitičnim delom. Že nacionalni sistemi izobraževanja so zelo nepregledni in uh, med njimi obstajajo velike razlike. No, poskrbeti moramo tudi za boljši dostop do kakovostnih digitalnih vsebin. Možno mora biti te vsebine tudi obdelovati in poskrbeti je treba za pravno gotovost. Vse to spada k odgovorni uporabi digitalnih medijev. Vsem nam je jasno, da ti digitalni tehnični aparati, bodi si so to računalniki, tablice, pametni telefoni, eh, vse te naprave nam ne bodo nič koristile, če ne bomo mogli na njih ponuditi kakovostnih vsebin torej na vse skupaj gledam nekoliko bolj kritično. Eh, od, sporočilo odprto izobraževanje se osredotoča predvsem na odprte vir, učne vire in uh, zapostavlja druge vidike. Zlasti to velja za področje šol, s tem pravzaprav izgubljamo določen del potencijala. Odprti učni viri niso čudežno zdravilo in ne morejo nadomestiti pomankanja pedagoških sposobnosti ali človeških virov. Zakaj ne? Ogledati si moramo oziroma si predstavljati situacijo v šolah. Tam imamo 13-letno obdobje, v katerem otroci obiskujejo šolo in vsi učitelji povdarjajo, kako pomembno je, da imajo kakovostne, med seboj usklejene vsebine, če želijo, da bi bilo izobraževanje uspešno. Um, k kurikulumu moramo imeti torej nek holistični pristop. Odprti učni viri lahko Eh, učitelje tudi preveč preobremenijo. Mi imamo polno zaposlene učitelje, ki morajo poučevati, ki se morajo tudi pripravljati na učne ure. Um, popravljati teste, pogosto nimajo časa, da bi pripravljali digitalne materijale, vsaj ne dovolj kakovostne, da bi ti lahko služili tudi drugim učiteljem. Učitelji so dodatno eh, obremenjeni zaradi individualizacije, zaradi vprašanja, vključevanja in zaradi tega, kar želijo učitelji prilagoditi svoj način poučevanja tudi digitalnim, med, eh, digitalnim medijem. Ehm, čas je pa tukaj zelo omejen in omejen je tudi na kontekst posamezne šole. Učitelji niso strokovnjaki na področju oblikovanja digitalnih vsebin in zato so pogosto za pripravo odprtih učnih materialov časovno in pa strokovno preobremenjeni. Pogosto zato prihaja do velikih uh, eh, pomankljivosti, uh, eh, niso vsi odprti učni materijali enako kakovostni in zaradi tega jih drugi učitelji ne morejo vedno uporabiti. Tukaj pa obstajajo tudi drugi problemi, kdo bo zadolžen za posodabljanje in vzdrževanje odprtih učnih virov in kdo bo to vse skupaj financiral. Pogosto imamo, imamo samo posamezne projekte, ki se pač nekem določenem obdobju iztečejo. In vsi vemo na podlagi izkušenj z evropskimi pretekli, eh, projekti v preteklosti, da se pogosto zgodi, da po končanju financiranja projekt več ni voden naprej in eh, preprosto ni sredstev, da bi ta projekt še naprej financirali. Pri odprtih učnih virih imamo finančne in jezikovno vprašanje, kdo bo za to skrbel, kdo bo to plačal, kdo bo te vire vzdrževal. Poleg tega je treba rešiti tudi vprašanje pravne gotovosti in pa avtorskih pravic. Prav tako pa obstaja vprašanja na področju zanesljivosti in pravilnosti teh novih učnih modulov. z odprtimi učnimi viri, samo z odprtimi učnimi viri ne moremo zagotoviti kakovostnega in zadovoljujočega izobraževanja. Prav tako ne dosežemo te kritične uh, mase na področju kakovosti. Jaz priporočam, da se na podlagi pobude za odpiranje izobraževanja ukvarjamo tudi z vprašanjem uh, osnov za nek um, smiselni koncept odprtih učnih virov v šolah. Zato moramo vse skupaj vključiti tudi eh, tiste, ki razvijajo programsko opremo, založnike, ponudnike. Eh, vse, vse tiste, ki se torej ukvarjajo za pripravo digitalnih vsebin in te udeležene strani moram vključiti v to pobudo. Če si ogledamo vse skupaj z kritičnega vidika, je presenetljivo to, da ponudnike digitalnih vsebin sicer slišimo na javnih predstavitvah, kasneje pa preprosto niso več vključeni v izvajanje teh projektov, v uporabo teh vsebin. Prav tako je obžalovanja uredno, da niso spoštovane avtorske pravice vseh tistih strokovnjakov, ki so že sedaj, ki že sedaj nudijo na internetu kakovostne izobraževalne um, vsebine. Včasih imam občutek, da vse skupaj zgleda zanimivo za industrijo IKT zaradi prodaje naprav, ampak da lahko vse skupaj slabo vpliva na industrijo medijev. V Evropi preprosto nismo dovolj izkoristili potencijala medijskih podjetij. Prav tako se mi zdi sporno, da so delno ponudniki in založniki sami krivi za to. Verjetno ste že uh, imeli to izkušnjo, da nekateri založniki ustrajajo pri tiskanih medijih, ustrajajo pri svojem poslovnem modelu, uh, ne odločajo se nove, za nove modele, nočejo ponujati digitalnih proizvodov in tako naprej. In zato uh, ustvarjamo neko nepregledno situacijo, težko je prejiti iz tiskanih na digitalne vsebine, učitelji prav tako niso ustrezno usposobljeni na področju uporabe digitalnih uh, vsebin, na tem področju nimamo dovolj usposabljanja učiteljev za uporabo digitalnih medijev. Uh, šole pogosto tehnično niso ustrezno opremljene, nimajo um, dostopa do hitrega širokopasovnega interneta in tudi nimamo sredstev za to, da bi šola lahko opremili z digitalnimi mediji in pa digitalnimi vsebinami. To je eh, predstavlja zelo veliko oviro in ni presenetljivo, da um, imamo takšno situacijo. Uh, Vračam se na to, kar je povedal gospod Dondi. Potrebujemo usklajeno pobudo, ki bo na enak način upoštevala vse te omenjene razsežnosti. Še en vidik bi želel omeniti. Pri odprtih učnih virih obstaja še neka osrednja tema, ki jo je treba dodatno razjasniti. Gre za vprašanje trajnostnih in delujočenih poslovnih modelov. Kako, dosedaj, kako so do sedaj spoh financiranju odprti učni viri? Tukaj predvidevam, da bomo v doglednem času dobili ali neposredno državno podporo, eh, ponekod so dejavne tudi posamezne ustanove, naprimer pri Wikipediji, veliko je sponzoriranja, pogosto pa prihaja tudi do projektov, ki temelijo na izkoriščanju posameznega avtorja. Tukaj obstaja, tukaj obstaja tudi nek alternativni model. Zagotoviti moramo medsebojno povezljivost, ustrezne naprave za vsakega učenca v šolih strukturo IKT, ki mora biti redno posodabljena, sem, sem spadajo tudi eh, strežniki in vse, kar spada zraven. Eh, ni dovolj, da ima učenec eh, tablico za to, da bi že imel dostop do digitalnih izobraževalnih Eh, vsebin. Eh, tukaj gre za vprašanje ustreznih tehnologij in za vprašanje financ. Eh, obstajajo tudi pomakljivosti na področju pedagoških modelov, zrasti v šolah. Gospod von Falkenburg je ravno povedal, kako se skupaj deluje na njihovi mm, univerzi. V um, osnovnih šolah pa smo tukaj še nekaj korakov nazaj. Um, poskrbeti moramo torej za pedagoške in didaktične raziskave in ne nazadnje moramo poskrbeti tudi za to, da bodo vsi avtori teh digitalnih eh, vsebin, ki ponujajo svoje vsebine eh, pri založnikih ali pa na spletu, vse te ustvarjalce moramo vključiti v to pobudo. Želel bi predstaviti eh, nek potencijalen možen eh, model, to je eh, nacionalni model, ki bi urejal vsebine vseh ponudnikov, njegova funkcija pa bi bila, da bi zapolnil vreli na področju serverjev, na področju harmonizacije tehničnega dostopa in tako naprej. To bi lahko financirali z kritjem stroškem, ampak brez uh, dobička. Eh, to bi bili starši, šole, skupnosti. Na portalih bi imeli različne eh, ponudnike, ki bi med seboj konkurirali, bi pa izkoristili ta skupni medij. Eh, plačali bi preko posameznega portala. S tem bi se izkoristili izkrivljanju konkurenčnosti in spoštovali bi tudi uh, obstoječo zakonodajo. Vsak tak eh, portal bi lahko vključil v svojo ponudbo tudi odprte učne vire. Uh, s tem bi imel to, to, tudi pregled nad eh, svojo notranjo kakovostjo, s tem bi zagotovili ustrezno kakovost posameznega portala. Na ta način bi avtomatsko zagotovili visoko kakovost in eh, pravzaprav bi začeli konkuren, eh, konkurenčni boj za ponudnike najboljših odprtih učnih virov. Takšno rešitev pripravljamo v Nemčiji, naredili smo prve korake za to. Pa še nekaj treba tukaj dodati. Digitalne vsebine je eh, lažje urejati kot pa tiskane medije in zato eh, jih lahko ponudimo tudi na globalni ravni. To je pri tiskanih medijih ali knjigah veliko težje. Eh, s tem bi se lahko ukvarjala posamezna podjetja in na ta način bi lahko uh, ponudili nek posloven model, kjer bi posamezna podjetja eh, ponujala svoje vsebine povsod po svetu in uh, med seboj tudi konkurirala za zagotavljanje kakovosti. Prosim, da počasi zaključite. Ja, moram povedati, da ja, tukaj sodelujemo tudi z ponudniki odprtih učnih virov. Na koncu samo še ključna beseda. Eh, poglejte si tudi perspektive semantičnega iskanja pri predlogu za program Open Up Education. Uh, so na voljo posamezne povezave. V doglednem času bomo imeli postopke, kako bi z semantičnim iskanjem, kakor ga uporablja tudi Google, možnost, da bo lahko vsak učenec poiskal vsebine, ki jih potrebujejo. Um, učenec, uporabnik bo to lahko na fleksibilen način poiskal in na ta način dobil vsebine, ki so primerne njegovim potrebam. Uh, torej, apeliram na vas, da združimo vse akterje na področju izobraževanja, poskrbeti moramo za digitalizacijo naših izobraževalnih sistemov. Uh, Mi smo pripravljeni sodelovati tako na nacionalni ravni, kako tudi na ravni podjetij. Tukaj govorim v imenu avtorjev in pa drugih strokovnjakov. Eh, naše podjetje se sicer osredotoča na Nemčijo, ampak iščemo možnost sodelovanja tudi z drugimi evropskimi, um, evropskimi podjetji in mislim, da bi lahko skupaj za to ustvarili ustrezen okvir. Hvala lepa, kolega Melher. Sedaj pa lahko dobijo besedo tudi drugi kolegi. Sama bi začela z dvema vprašanjama. Um, Moje prvo vprašanje gospoda, za gospoda Van Falkenburga. Omenili ste trend, da naj bi najboljše univerze svoje programe in predavanja že dajali, že dajali na splet. Kaj pričakujete od tistih? ki tega ne bodo storili, bodo izginili? Kakšna je konkurenca med tistimi, ki se odločajo za takšne spletne programe in med tistimi, ki tega nimajo? Druge vprašanje pa v nemščini. Gospod Melcher, omenili ste avtorske pravice in težave, ki se pri tem pojavljajo. Imate kakšne rešitve? v mislih. Hvala. Yes, Mr. Falkenburg. Gospod van Falkenburg. Thank you for that uh, question. Hvala za to vprašanje. Če si pogledamo tradicionalne univerze v Evropi, oziroma vsaj na nizozemskem, potem vidimo, da je 70 odstotkov študentov na teh univerzah iz eh, regije, kjer ta univerza deluje. In to velja za večino univerz. Po mojem mnenju bodo univerze še vedno obstajale, tudi če ne bodo ponujale spletnega izobraževanja, vseeno pa ne bodo pridobile najboljših študentov, ki bodo izbrali pač najboljše programe in najboljše univerze. Obstajala bo razlika med regionalnimi univerzami in najboljšimi mednarodnimi univerzami. Uh, Vaše drugo vprašanje se je nanašalo na avtorske pravice. Zanima vas, če obstajajo rešitve za vse te težave, ki jih najdemo v v okviru digitalnih medijev. Mislim, da moramo vedno upoštevati ekonomske vidike, gospodarske vidike teh pravic. Po mojem mnenju ne bo preprosto kar spremeniti zakonodaje na tem področju. Treba je namreč upoštevati ustrezno povrnitev stroškov za tiste, ki nudijo različno eh, vsebino, tudi digitalno. Če bomo rešili to vprašanje, bomo rešili tudi vprašanje avtorskih pravic. Tako. Najprej treba rešiti ekonomsko vprašanje, ponuditi ustrezno eh, plačilo za avtorje, za tiste, ki skrbijo za tehnične rešitve in vse ostale aktire akterje na to pa bomo rešili tudi avtorske pravice. Za enkrat imamo precej strogo zakonodajo. Potrebujemo pobude, s katerimi bi lahko ustrezno prilagodili te okvire za digitalno dobo. To omenjamo v delovnem besedilu za odprto izobraževanje in v drugih osnutkih. Mislim, da moramo na tem še vedno delati. Hvala. Okay. Uh, Hvala. Se upravičujem, morala sem biti v nekem drugem odboru, sedaj pa sem prišla uh, ob koncu, se mi zdi, ker nišče drug ne uh, govori. Markus Kurija. Hvala lepa, predsednica. Želel bi zastaviti zelo kratko vprašanje našim strokovnjakom. Glede na to, da so skoraj da vsi povdarili, kakšna zamuda se pojavlja v Evropski uniji v odnosu do ZDA in tudi drugih držav, predvsej zaostajamo. Torej, zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, kaj lahko najprej storimo, zato, da ta razkorak zmanjšamo. Za Evropsko unijo je to vendarle temeljno vprašanje, ampak je pa tudi povezano s subsidijarnostjo. V državah članicah se pojavljajo precejšnje razlike na področju zakonodaje, tudi na področju kakovosti izobraževanja. To velja tako za srednje šole, univerze in tako naprej. To je verjetno tudi razlog, zakaj bomo nekoliko teže nadoknadili to zamudo v primerjavi z ZDA in ostalimi državami. Tako da me res zanima, ali obstaja kakšno vprašanje ali dva, na katerih bi res lahko delali. Hvala. Hvala. Gospa Kamravet. Najlepša hvala. Imamo vprašanje, ki se navizuje na tega, ki smo ga ravno kar slišali. Dotaknila bi se rada šolskega sektorja. Za univerze velja takole. Imamo profesorje, predavatelje, ki imajo proste roke, kar se tiče vsebine, ki jo izberejo za svoje predavanja, kar se tiče raziskav. Ampak, ko je govor o šolah, je okolje strožje. Imamo predmetnik, kurikulum, ki je jasno določen. V Evropi imamo 28 različnih izobraževalnih sistemov. Oziroma 27 plus 16, zato ker eh, moramo poštevati nemške zvezdne države, ki imajo lastno izobraževalno politiko, lastne predmetnike in tako dalje. Gospod Melher, prej ste govorili o tradicionalnih eh, založnikih ki izdajajo knjige, šolske knjige. To je bil tradicionalni pristop, ki se sedaj spreminja. Smo pa v situaciji, ko moramo zagotoviti nekakšno certifikacijo za eh, predmetnik, za vsebino, tako da bodo vsebine primerljive. Sama nisem prepričana, ampak morda lahko o tem vest, eh, poveste kaj več vi. Kaj lahko naredimo na evropski ravni? kakšne okvirje lahko zagotovimo za koordinacijo, za podporo, kako vam lahko priskočimo na pomoč, kako lahko skupaj napredujemo. Razumem, kaj pravite. Učbeniki in druge šolske knjige, vse skupaj je treba pripraviti, natisniti, to traja dlje časa. Eh, in otroci nimajo vedno na voljo najnovejšega material. Kaj pa digitalne vsebine? Te bi bile verjetno precej prožnejše kot učbeniki, ki jih uporabljamo tradicionalno. Ampak, če želimo takšno vsebino, digitalno vsebino, potem moramo to vsebino certificirati. Učitelji morajo vedeti, katere vsebine so zanesljive, saj bodo te vsebine uporabljali za svoje predmete kaj lahko naredimo na evropski ravni. Nimamo ravno prostih rok, ampak vseeno, kaj lahko naredimo za to, da vam pomagamo in da pomagamo šolam. Gospod Zver. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Hvala tudi za zelo dobre uh, uvodnike. Na to temo jaz sem vesel, da je ta tema prišla na agendo. Sicer ni novo vprašanje, vse deset let se že pogovarjamo o možnostih uh, eh, upeljave Eh, odprtih pristopov eh, online pristopov v procesu edukacije eh, vendar mislim da smo s tem ko poskušamo zdaj postaviti to vprašanje visoko na agendo in jo postaviti kot prioriteto v prihodnjih letih naredili velik korak naprej tudi zato da zmanjšamo zaostanek v svetu dejstvo je da so nove okoliščine ne, veliko boljše kot bolj ugodne za uh, uvedbo tega pristopa uh, kot pred desetimi leti dvig tehnične ravni in operatibilnosti informacijsko komunikacijske tehnologije postal izjemno visok uh, tradicionalna šola še naprej izgublja monopol na trgu poučevanja to bo zahtevalo radikalne spremembe v šolskih sistemih nove pedagoške in pa didaktične paradigme se bodo pojavljale eh, ni več nekako centralnega učitelja ne, v procesu socializacije. Včasih je to bila šola, zdaj tega več ni. Enostavno mladi dobivajo, se opremljajo za svoje življenje eh, znanji in pa izkušnjami, veščinami, ki pridobivajo izven šole tako da je ICT, internet eh, in tako dalje eh, močno spremenil slog življenja eh, mlade generacije, ki se ji, o kateri lahko govorimo, da se ji adolescenca podaljšuje, ta Nintendo generacija je tudi vse starejša, imajo določene probleme pri oblikovanju svoje osebnosti zato ker dobivajo informacije iz različnih virov in včasih govorimo o tako imenovani skrpani identiteti patchwork identity pri mladih in uh, vam povem, da uh, i, uh, niso v veliko boljšem položaju kot stara generacija ali pa naša generacija pred 30-40 leti veliko veliko informacij morajo predelati da lahko mladi eh, se oblikujejo v zrele osebnosti. ampak eh, vendarle tudi mene zanima eh, in bi vprašal rad strokovnjake nekaj drugega. zagotovo bo spletno izobraževanje postalo najprej in najbolj pomembno sestavni del na univerzitetni ravni. dobivamo tako imenovano tretjo generacijo univerz tri g. Eh, kjer eh, bodo dejansko tiste ki bodo uvedle spletno izobraževanje veliko bolj konkurenčne in bodo veliko bolj učinkovite pri oblikovanju evropske ali pa globalne kulturne identitete pri mladih. Ampak še vedno ostaja to večno vprašanje denar in pa pravne pravice, kako, bomo, kako bodo države članice uspele povečati dodatna sredstva za uveljavitev vsega tega in pa kako bomo pravno rešili zlasti zaščito avtorskih pravic. torej denar in pa pravno vprašanje je tukaj ključno pri uvajanju eh, spletnega izobraževanja. Hvala. Mikrofon, prosim. Einigen Sie sich, wer von Ihnen reden möchte, bitte. Ich würde gerne etwas sagen zu der Frage von Frau Kammer-Evert. Rad bi odgovoril na vprašanje gospe Kamerevert, ki je vprašala, kako bomo rešili vprašanje licenc in certifikatov šolskih vsebin pri digitalnih medijih. Naj povem, da se s tem že dolgo ukvarjajo strokovnjaki na ministerstvih, v založniških hišah. Nismo še našli neke prepričljive rešitve. No, vi ste vprašali, kaj lahko naredi Evropska unija za to, da bi vse skupaj pospešila in eh, poskrbila za nekaj več jasnosti v prihodnosti. Mislim, da bi morali poskrbeti za nek strokovni projekt. Na evropski ravni bi lahko razpravljali o tem, vse države bi lahko ponudile svoje izkušnje in eh, na ta način bodo lahko države izmenjavale najboljše prakse in mogoče na ta način dobile pravo rešitev pač glede na to, kako to posamezne države urejajo. Sam bi, postop, bi predlagal naslednji postopek. Na osnovi te lahke um, možnosti obdelave digitalnih vsebin in glede na te odprte učne vire več ne bomo mogli uh, omogočiti, da bi vsak učni modul bil certificiran in odobren. To več preprosto ne bo možno. Zato mislim, da bi morali certificirati eh, ponudnike, strokovnjake, ki bodo lahko razvili predloge glede tega, kako naj eh, svoje proizvode, kako naj preverijo kakovost svojih proizvodov, ne glede na to, ali te ponujajo brezplačno ali pa so plačljivi. Imamo že sistem akreditacije, takšen sistem akreditacije v Veliki Britaniji. Vsi ponudniki so lahko tam podvrženi um, državnemu sistemu certificiranja in lahko potem na podlagi tega certifikata ponujajo svoje vsebine in s tem tudi preverjajo njihovo kakovost. Gospod Falkenburg, želite še kaj dodati? Was... Hvala. Prvo vprašanje, vprašanje zaostanka za ZDA in drugimi. Kaj lahko naredimo? No, precej stvari lahko naredimo. Naš izobraževalni sistem je še vedno privilegiran, dobro organiziran. Naše univerze imajo načeloma dovolj finančnih sredstev in številne izmed njih ne čutijo potrebe potem, da bi se spremenile. To je ta luksus, katerim razpolagajo. Ampak to pomeni tudi, da se ne zavedajo tega, kaj se bo zgodilo. Odpiranje izobraževalnega sistema je nekaj, s čimer komisija eh, kaže, kakšna je pot naprej. S tem poudarjamo, na kaj je treba paziti in eh, s tem bomo povečali tudi eh, zavedanje univerz. Vprašanje sredstev ni zgolj vprašanje, ki ga mora obravnavati Evropska unija univerze kot takšne se morajo odločiti. Ameriške univerze, naprimer, ulagajo milijone dolarjev za vzpostavljanje novih programov. O takšnih stvarih beremo in slišimo. Na to pa eh, programski skladi za recimo 300 tisoč evrov, razlika je očitna. Gospod Tondi je dejal, da potrebujemo velike programe, s katerimi bomo lahko zagotovili spremembe. Še ena težava se pojavlja in to so jeziki. Za mojo univerzo to ni velika težava. Naši magistrski programi potekajo v angleščini, ampak veliko evropskih univerz še ni izbralo jezika, kar pomeni, da so omejeni, kar se tiče dosega. Drugo vprašanje se je nanašalo na šole. Naj omenim dober primer in to je knjižnica odprtih programov. Gre za pobudo uh, Zvezdne države Washington v ZDA. Ugotovili so, da porabljajo določeno količino denarja za uh, učbenike, za knjige in se odločili, da bodo s tem denarjem raje zagotovili eh, odprte spletne vsebine, namesto da bi denar porabljali za učbenike, fizične učbenike, tako porabljajo denar za eh, odprte študijske programe. Den, eh, država porabi manj denarja, učenci in študentje imajo dostop do precej več programov in eh, študijskih virov in tudi v drugih zvezdnih državah sedaj kopirajo ta model. Mislim, da je to nekaj, kar je zanimivo tudi za Evropo. Tretje vprašanje pa se je nanašalo na eh, monopol univerz, ki ga te izgubljajo. Dejali ste, da smo na poti k tretji generaciji univerz in da so težava eh, avtorske pravice in druge pravne pravice. Sam menim, da številne univerze s prstom kažejo na te dve težavi in pravijo, da ne morejo ničesar narediti. Mislim, da se moramo vprašati, kaj lahko naredimo v okviru, ki obstaja. Seveda bi z veseljem videli manj omejitev, ampak že v trenutnem okviru lahko marsikaj naredimo. Naprimer, avtorske pravice, Creative Commons, eh, s tem formatom lahko naredimo marsikaj. Tudi finančna sredstva, če želite, želite ulagati v takšna področja kot univerza, lahko vedno najdete finančna sredstva za to. Imamo nekatere pravne težave, študent eh, mora biti namešen v državi, kjer se izobražuje zaradi pravnih razlogov, ampak pri nas smo to deloma rešili naše ministrstvo za izobraževanje na nizozemskem poskuša sodelovati z nami. Pripravili so pilotni projekt, zato nam želijo pomagati, želijo nam dati manevrski prostor za inovacije. In mislim, da bi morala Evropska komisija tudi takšne projekte spodbujati. Yes. Mikrofon, prosim bom skušal odgovoriti na vsa ta vprašanja, kajti med seboj so na nek način povezana. Najprej bi sam postavil pod vprašanje, ali Evropa res zaostaja. Morda ponekod, ampak v Evropi smo vendarle vodilni pri odprtih spletnih predavanjih, vsaj ko gre za število deležencev, če ne že za število množičnih odprtih spletnih predavanj, ki jih ponujamo. Uh, Zagotovo pa je tudi med evropskimi državljani vse večje popraševanje po to vrstnih izobraževanjih in predavanjih. Je pa res, da so nekatere države vodilne pri uporabi tehnologije na področju izobraževanja tudi v Evropi, tako da ne bi rekel, da je slika posod homogena. Mislim, da tudi nas večkrat citirajo kot zgled. Potem pa je tu ogromno projektov, ki so že opredeljeni kot vodilni projekti prej smo omenili tudi twinning za šole, iz GD za izobraževanje prihaja ta pobuda, potem GoLab, Open Discovery Space, Inspiring Science Education in tako naprej. To so veliki projekti, s katerimi skušamo spodbuditi tudi bolj praktično uporabo tehnologij, zato da bi dosegli jasne izobraževalne cilje na področju znanosti, in na področju izobraževanja. To so projekti, ki obstajajo zgolj v Evropi in so referenčna točka tudi za druge po svetu. No, na podlagi tega lahko povem, da moramo priznati, da smo storili velik korak naprej. Komisija in parlament pripravljata dobre zakonodajne in politične dokumente, To je res izjemno velik korak naprej. Vprašanje pa je, kako doseči rezultate. Običajno bi rekli, ja, najprej morajo države članice uskladiti svoje razlike in tako naprej in tako dalje. Države članice lahko nagovorimo z ravni evropskih institucij, torej od zgore na vzdolj, lahko pa jih nagovorimo tudi od spodaj na vzgor. Lahko se posamezni deležniki v mrežah obrnejo na države članice, vsi tisti, ki sodelujajo v procesu priprave vseh teh političnih dokumentov, naj tudi oni države članice pozovejo, UCIS in tako naprej. Se pravi, mreže, ki zastopajo učitelje, poklicne strokovnjake na tem področju, študente, starše. Vsi ti lahko odigrajo pomembno vlogo in prepričajo države, da razširijo tudi raziskovalne rezultate. Sam sem delal na tem področju v zadnjih 20 letih in lahko povem, da je politika zadnjih 20 let raziskav praktično kar zanemarila. Nekateri pravijo, da nimamo dovolj dokazov. Morda nimamo res množičnih znanstvenih dokazov, imamo pa kar nekaj dokazov v zvezi s tem, kako se lahko uporablja tehnologija na področju izobraževanja. Se pravi, mreže, deležniki, države članice, institucije, voditelji, to je zelo pomembno. Šole so pod nadzorom, seveda. Mi smo tudi vajeni takšnih šol, ampak ali je res to edini način, kako lahko šole obstajajo? Se vam zdi, da nima smisla spreminjati stvari. Lahko kakovost res dosežemo z večjim nadzorom, ampak doseče se jo da tudi z odgovornostjo, z navdihom. Tako da obstaja manevrski prostor za to, da se odpre sam sistem. Vse tisto, kar trenutno nadziramo, morda ni nujno nadzorovati. Na koncu pa še stroški, stroški inovacij. Napačno bi bilo trditi, da je uporaba tehnologije na področju izobraževanja način, kako lahko zmanjšamo naložbe zlasti javnih sredstev v izobraževanje. Tega ne zagovarjam. Je pa res, da v tem novem gospodarskem kontekstu lahko izobraževanje oblikujemo na tak način, da sta specializacija in tudi racionalizacija uporabljeni. To ne pomeni, da bomo zmanjšali število učiteljev, to pomeni, da bomo stvari drugače organizirali, drugače porazdelili vloge, oblikovali drugačno sodelovanje med visokošolskimi izobraževalnimi instituti. To je zelo pomembno. Še posebej tiste univerze in visokošolski instituti, ki zmorajo izvajati predavanja na lokalni ravni so pomembni, tudi tisti, ki sodelujo na področju izobraževanja in raziskav. Verjetno v vseh 2000 mestih Evrope najdemo vodilne izobraževalne ustanove, univerze, ki so referenčne točke, ampak to ni dovolj. Ne moremo jih kar pomnožiti in tako razširiti dobro izobraževanje. Racionalizirati je treba. Racionalizirati preko sodelovanja, ne preko ukinjanja univerz. Mi ne predlagamo, da se karkoli ukine. Razmišljati bo začeti treba na popolnoma drugačen način. In še na zadnje, kako lahko Evropa nadoknadi ta zaostanek? Pozornost medijev. Če storimo nekaj dobrega, potem moramo vse to razširiti. Vodilne pobude morajo biti prepoznavne, da bodo ljudje o njih govorili. Že eno leto govorimo o moksih. Ljudje govorijo o mobilnosti študentov, o Erasmusu, ampak to ne more biti edina pomembna zadeva, kar smo jo dosegli v zadnjih letih in o kateri se govori. Pametno tehnologijo je treba uporabljati na pameten način. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Sedaj pa še predstavnica komisije, gospa Ferreira. Hvala, gospa predsednica. Par besed bom povedala kolega Marko Marsela iz Gidi Connect, pa bo tudi dodal še nekaj svojih pripomb. Mislim, da je današnja razprava pokazala, in to je dober odziv na to, kar mi počnemo, da se vedno manj pogovarjamo o tem, zakaj se o tem pogovarjamo, bolj se pogovarjamo o tem, na kakšen način naj se lotimo teh vprašanj. Če se vrnemo nazaj dve leti, leto in pol, takrat smo se veliko pogovarjali o tem, ali je to za Evropo sploh relevantno vprašanje. Tako da bi sama rekla, da smo v zadnjih 18 mesecih prehodili predvsej dolgo pot. Za nas je bil to en način, kako spraviti to razpravo v ospredje, kako prevzeti vodilno vlogo, kar ste tudi sami omenili dva elementa bi rada izpostavila v okviru našega delovanja. Mi želimo pritegniti in ohraniti pozornost deležnikov in tistih, ki sprejemajo odločitve. V tem oziru sicer drži, da je komisija tista, ki predloži sporočilo od tistega trenutka se nekako ta zagon kar upočasni, to smo danes tudi slišali, ampak naš namen je, da ohranimo to razpravo pri življenju. Preveriti moramo, kako lahko nadaljujemo z delom na tem področju tudi na evropski ravni. Z državami članicami smo se pogovarjali o tem, kako odpreti izobraževanje. V svetu smo jeseni razpravljali o tem, mi z delom nadaljujemo. Predvsej pozitivnih znakov prihaja tudi strani italijanskega predsedstva, da se bo ta razprava nadaljevala torej tudi v času njihovega predsedovanja. Nadaljevali bomo tudi z reformami na ravni držav članic, lahko pa povem, da tehnologija ni sama po sebi namen. S tem se lahko navežem tudi na to, kar je povedal kolega Dondi. Tu govorimo o večjem dostopu, bolj kakovostnem izobraževanju in usposabljanju, o bolj obogatenem izobraževanju in usposabljanju. Zato želimo odpreti to področje. Istočasno želimo tudi povečati osveščenost deležnikov. Izpostaviti želimo vprašanje kakovosti in merodajnosti. Tako da tu ne gre samo za dialog z državami članicami, temveč tudi z drugimi deležniki. Tu bi konkretno omenila založnike. V današnjih predstavitvah smo večkrat slišali založnike. Od začetka te pobude smo prisluhnili večjim organizacijam založbenikov na evropski ravni. Dva načina obstajata, kako nadaljevati z delom na tem področju. Najprej, kar zadeva morebiten pregled direktive Infosok. O tem se interno trenutno pogovarjamo v komisiji, torej ali bomo predlagali tudi revizijo direktive o avtorskih pravicah. V nekoliko bolj kompleksnem, širšem kontekstu pa obravnavamo tudi specifike avtorskih pravic pri učnem gradivu, kako se stvar spremeni, če se ponujajo te vsebine digitalno. Direktiva InfoSoc je, kot veste, precej širše zasnovana, ne gre zgolj za informacije, ki so vezane na učno gradivo, zato stvari ne bomo razrešili kar čez noč. Mi pričakujemo, da bo ta razprava ostala odprta še kar nekaj mesecev. Smo pa predani temu, da se lotevamo vseh izzivov, tudi tistih z področja gradiva, ki se uporablja pri prosto dostopnih učnih virov, kako to se upada z Evropskim okvirom za avtorske pravice. Druga zadeva, tu pa bomo potrebovali nekaj več časa, pa je povezana s tem, kaj lahko na evropski ravni storimo za to, da ne bi spreminjali zakonodaje. Kakšne spremembe lahko uvedemo brez konkretnih sprememb zakonodaje? Založniki in z drugimi zainteresiranimi deležniki smo se pogovarjali o tem. Naprimer, standardi z področja interoperabilnosti, z vidika vsebine je to pomembno. Kako lahko mi stvari poenostavimo oziroma kako naj oblikujemo platforme na tem področju, kakšne rešitve lahko predlagamo. Kar nekaj stikov smo že vzpostavili, Sporočilo, kot rečeno, smo prav tako objavili. Še pred poletjem bomo zaradi tega lahko ponudili kar nekaj konkretnih rešitev tudi na ta vprašanja. Še nekaj bi rada omenila. Tu ne gre zgolj za osveščanje držav članic in ostalih deležnikov. Tu gre tudi za to, da ponudimo pobude preko novega programa Erasmus, spodbujati želimo inovacije na tem področju. V okviru novega programa bi želela izpostaviti dve konkretni specifični priložnosti. To je že bilo odobreno tudi s pomočjo parlamenta. Gre za strateška partnerstva, kot jih imenujemo. Resnično verjamemo, da področja, kot so inovacije, izobraževanje, uporaba tehnologije na teh dveh področjih, terjajo partnerstva, torej udeležbo tudi vseh zainteresiranih strani. Razpis je sedaj objavljen, velja do konca marca. In v kontekstu teh partnerstv lahko nastanejo nove pobude, ki prihajajo od spodaj na vzgor. Če želimo, da uporabimo program za te pobude pa morata biti izpolnjena dva pogoja. Pobuda mora imeti mednarodno razsežnost, ni dovolj, da je zgolj lokalna ali regionalna, partnerstva morajo biti torej čezmejna. Drugi pogoj pa je, da morajo ta partnerstva imeti strateški pomemben vpliv na to, kako se bodo potem rezultati izvajali na ravni univerz, šol, poklicnega izobraževanja, usposabljanja in tako naprej. Sam razpon ukrepov, ki so namenjeni podpori, je precej širok. Lahko nudimo podporo učiteljem, naprimer pri uporabi tehnologije, lahko oblikujemo tudi partnerstva z namenom oblikovanja boljše vsebine. Potem so tu partnerstva med univerzami, ki želijo spremeniti svoje poslovne modele. Skratka, nabor možnih rešitev in ukrepov je zelo dolg, zanimiv. To bi bilo vredno raziskati. Mi želimo s porabljenim denarjem predvsem imeti nek učinek. Druga zanimiva priložnost pa je povezana s tako imenovanim političnim eksperimentiranjem tem bi tudi odgovorila na nekaj pripomb, ki smo jih danes slišali. Namreč, da bi morali naložbe razširiti, jih dvigniti na višjo raven. Tu gre za projekte, ki jih naj bi vodili nacionalni organi, se pravi, da bi bila zagotovljena politična podpora. Ti programi pa bi potem imeli vpliv na ravni šol ali ustanov, ki ponujajo sposabljanje gre pa za ustanove, ki delujejo nekoliko bolj široko. Pripravili smo tudi razpis, v okviru katerega ocenjujemo prečne veščine, kaj lahko storimo z tehnologijami, kako lahko uporabimo tehnologije, kako jih lahko povežemo s prečnimi veščinami. Imamo torej novo strukturo pri tem programu. Dobro je, da nam ponuja večjo fleksibilnost. Tako v delovnem programu za leto 2014 kot v teh razpisih je izpostavljena uporaba tehnologije za področje izobraževanja. Mi stremimo k bolj inovativnim, naprednim pedagoškim modelom. Te možnosti torej obstajajo, so prisotne, so res očitno prisotne v primerjavi z predhodnimi programi z področja izobraževanja in usposabljanja. Še tri vidike bi rada izpostavila, to ste tudi sami omenili. Nekdo je vprašal, ali lahko karkoli storimo na evropski ravni, ali smo v čem dobri, ali lahko v čem dejansko prevzamemo vodilno vlogo. pri nas imamo to zgodovino vzajemnega priznavanja veščin in poklicnih kvalifikacij, obstaja precejšna preglednost na tem področju in v tem se razlikujemo od drugih regij. Kar nekaj desetletij imamo že na voljo Bolonjo, čeprav je prinesla kar nekaj težav, ampak vseeno je to področje, kjer je Evropa bolj napredna od prostalih delov sveta lahko bi te izkušnje uporabili za to, da pokažemo, kako spletno in digitalno učenje lahko vključimo v procese. Vprašanje priznavanja veščin, ki se pridobijo na spletu, ne moremo obravnavati ločeno. To je treba upoštevati tudi v tem procesu preglednosti in priznavanja, ki že velja v Evropi. Za nas je to res nekaj, kar je v naši lasti in česar druge regije po svetu nimajo. Drugi element, v zvezi s katerim bi se odzvala, pa je certificiranje prosto dostopnih učnih virov, kaj se dogaja za akreditacijo ponudnikov to vrstnih virov. Naši strokovnjaki so danes podali precej raznolika stališča. Nekateri ste se zauzemali za akreditacijo ponudnikov tovrstnih virov, drugi ste bili mnenja, da nam ni treba vsega nadzirati. Kaj lahko Evropa stori? Menim, da določene parametre z vidika kakovosti lahko prenesemo, ne da bi jih nujno komorkoli usiljevali. Lahko se dogovorimo o tem, kaj so to kakovostni prosto dostopni učni viri, ne da bi istočasno vse skupaj uokvirili. To je prav lepota teh prosto dostopnih učnih virov, da so spontani, da niso nadzorovani, da niso popolnoma regulirani. Prosto dostopni učni viri nastajajo skladno s trendi, ki se porajajo v družbi. Zato se nam zdi, da bi lahko oblikovali neke vrste kakovostne okvire, ne da bi, kot rečeno, usiljevali akreditacijske sisteme ali karkoli bolj omejujočega. Še nekaj, kar se nam zdi zaenkrat še odprto in čemur bomo posvečali pozornost, poslovni modeli. Prej ste sami omenili, da naprimer vsaj če sem vas prav razumela. Na nizozemskem študent dobi podporo, če posluša neko predavanje na nizozemskem. Spletnimi predavanji se te geografske meje odpravijo. Kako lahko torej zagotovimo, da bodo ti mehanizmi za financiranje še vedno relevantni in primerni? Uh, To so odprta vprašanja, ki bodo po mojem ostala odprta še kar nekaj mesecev, vseeno pa bi se jih mi z veseljem lotevali še naprej, tudi z ministri, ker so ta vprašanja nujna, če želimo vzpostaviti evropsko območje, znotraj katerega bi potem vzajemno priznavali tudi spletno učenje. Še ena številka, mislim, da je nekdo prosil za številke prej, glede moksov. Nekateri ste bili mnenja, da je to modna muha, ki bo kmalo izginila. Mi se strinjamo s predhodnimi govorniki, ki pravijo, da to ni modna muha, da so množična in odprta spletna predavanja nekaj, kar bo ostalo tudi v prihodnje, zato ker dopuščajo, da se nekatere aktualne teme ohranijo. Naj predstavim še številke. Danes obstaja 1369 moksov, od tega jih je 394 evropskih, se pravi nekaj več kot 25 odstotkov. Tako da kar zadeva stran dobave, še nismo nujno vodilni. Na strani popraševanja smo verjetno vodilni, kot je rekel kolega Dondi. Evropejci so eni od najbolj pogostih uporabnikov moksov množičnih in odprtih spletnih predavanj. Tako da verjetno v Evropi res najbolje vemo, kaj se trenutno dogaja. Mi se učimo na različne načine, v različnih časovnih okvirih, ni nujno, da plačamo za izobraževanje, lahko so ta predavanja tudi brezplačna, ni nujno, da hodimo na predavanja v predavalnice in učilnice. Sedaj je pomembno to, da se o teh zadevah pogovarjamo, trend kot tak pa zagotovo ne bo kar izginil. Sedaj pa bi besedo predala kolegi. Hvala lepa. Hvala za vse pripombe, hvala za to spodbudno razpravo. Imam pa en nekaj dopolnilnega, kar bi rad izpostavil. Namreč v zadnjih 20 letih smo dosegli kar nekaj rezultatov na področju raziskav in to bi morali znati bolje izkoristiti. Potrebujemo nove ukrepe, nov okvirni raziskovalni program bo še naprej spodbujal pristop od spodaj na vzgor pri projektih večjega obsega. Bomo pa več vlagali tudi v to, da se rezultati, do katerih se dokopljamo, razširijo, da bomo lažje potem uporabljali tudi tehnologije na področju izobraževanja. Hvala. Najlepša hvala vsem skupaj. Žalostna sem, da sem zamudila začetek te javne predstavitve. Ampak razprava je pokazala, da se je komisija tukaj lotila teme, ki se zdi nemogoča za izvajanje ampak eh, tega se ne smemo ustrašiti, ne smemo se ustrašiti te visoke gore, ampak moramo na njo splezati. Seveda lahko to traja dolgo časa. Vsi vemo, da so inovacije na področju IKT in pa novih tehnologij takšne, da ponujajo velike možnosti, ki so deloma neizkoriščene. In del naloge komisije je tudi to, da izkoristimo ta potencial tam, kjer je to potrebno. Na vseh ravnih izobraževanja, v vseh izobraževalnih organizacijah, v šolah, v univerzah, v poklicnih šolah in predvsem torej, v višjem šolstvu. Kaj lahko tukaj naredimo kot Evropska unija? E, to je bilo večkrat poudarjeno. Mi lahko pravzaprav samo o tem govorimo, to temo predstavimo tudi preostalemu svetu. Deležnike moramo pripraviti do tega, da bodo poskrbeli za večjo prepoznavnost teh tem eh, v svojih skupnostih in da bo to morda na koncu prinesla potrebne spodbude. Vem, da je potrebno narediti veliko, sami tega ne bomo uspeli narediti, mi lahko tukaj samo podajamo spodbude. Pravzaprav nas Lizbonska pogodba tukaj zelo omejuje, prav tako pogodba iz eh, Maastrichta, ki tukaj predvideva subsidijarnost. No, ampak eh, smo pa dejavni na področju tehnološkega napredka, na področju raziskav in zelo slaba politika bi bila, če vseh teh dognanj ne bi izkoristili tudi na drugih področjih. Upam, da boste lahko začeli izvajati svoje projekte in da vam bo uspelo prepričati ministre v svetu za izobraževanje, da naj to temo obravnavajo tudi doma, tudi za svojimi ministri, ki so pristojni za raziskave. To je tema, ki se s tem sporočilom ne sme končati, to je šele začetek, eh, pot bo dolga in prepričana sem, da bomo prišli do dobrega rezultata mislim, da lahko v doglednem času naredimo velike korake. Seveda lahko naredimo tudi manjše korake, ampak seveda moramo vsem skupaj poštevati vse vidike, ki so bili danes omenjeni tukaj, torej avtorske pravice, učitelji in tako naprej. Z gospodom Melherjem sem se že večkrat osebno srečala in eh, če pomislim na to, kako zelo bi to dvignilo prah v Nemčiji, naprimer eh, na področju izdajanja knjig. Eh, tukaj pravzaprav izgubljamo tudi manjši delček kulture, če se bi osredotočali samo še na digitalne vsebine. pravzaprav se tukaj spuščamo na nevarni teritorij, ampak ne smemo se ustrašiti, poiskati moramo najboljše poti. Zahvaljujem se v imenu vseh kolegov, da ste predstavili svoj pogled na zadeve. Zahvaljujem se tudi komisije, komisiji za njena stališča. Eh, in eh, pripričana sem, da nas čaka še veliko eh, skup, skupnih sej in pa uspehov. Se imamo sedaj še sestanek koordinatorjev, kaj ne?